gospod predsednik dober dan vsem torej še enkrat lep pozdrav nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razposlan kakšna pripomba s tem je torej zapisnik potrjen, če ni pripomb. Na dnevni